ki smo ga eh, prekinili julija. Prijeli ste eh, zapisnike z 6. julija. Eh, ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem veliko.